o tem nujne, nujnem postopku. Po 105. členu eh, od šestem odstavku me je predsednik konference predsednikov odborov prosil, da sporočim naslednje. Odbor ICO nima nič proti eh, takemu sklepu, proti delegiranemu pravnemu aktu. To priporočilo velja za sprijeto, če eh, Ehm, nobena politična skupina ali vsaj 40 poslancev se ne izreče v 24 urah proti eh, temu sklepu. To priporočilo najdete na spletni strani. Pri stojni, eh, ro, stojne romunske oblasti so mi poslali prošnjo za.